ob pol dvanajstih. Naslednja razprava na našem dnevnem redu eh, je eh, skupna razprava o trgovinskih odnosih med EU in Tunizijo. Eh, tu imamo poročilo gospede Sarnes o avtonomnih trgovinskih ukrepih za Tunizijo in imamo izjavo komisije o situaciji v Tuniziji. Najprej gospa Desarnes kot poročevalka, prosim. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, spoštovana gospa Malmström. Mislim, da je pomembno, da imamo danes večer to razpravo. Na to se bom povrnila pozneje. Najprej hvala lepa vsem poročevalcem v Senci, ki so se v zadnjih tednih trudili eh, v zvezi s tem eh, dosejem, ki je pomemben za Tunizijo in za Evropo. Vi vsi poznate tunizijski eh, kontekst. Vidite, kakšno pot je prehodila država od arabske revolucije to je ena izmed redkih držav, ki je demokratični prehod uspel in ki zagotavlja to demokracijo. In upravičeno so eh, prejeli tudi eh, Nobelovo nagrado za eh, tunizijski dialog. Vendar mi vsi vemo, s kakšnimi izzivi se sooča država. Spomnimo se turist terorističnih napadov. E, teroristi niso naključno napadli Tunizije, napadli so jo zaradi njenega uspeha. E, e, sedaj imajo neverjetno gospodarsko krizo, ni turistov, veliko brezposelnih, mladih, diplomirancev in tu se zastavljajo vprašanja zaradi eh, sosedstva Libije in eh, drugih držav. Eh, torej Evropska unija mora pomagati eh, Tuniziji pri njenem uspehu in eh, v ta namen imamo dve besedili. Prvo besedilo je zelo pomembno. To so ukrepi, nujni ukrepi eh, za Eh, Tunizijo. Tu gre za konkretne ukrepe, tu ne gre samo za lepe besede, eh, tu gre za kazanje eh, solidarnosti s Tunizijo in s Tunizici. To, kar komisija predlaga, je dobro. Tu ne gre samo. Tu gre za povišanje. Eh, Eh, kvot eh, za eh, olivno olje za 35 milijonov ton v dveh letih ob ničnih tarifah. To je seveda zelo pomembno za Tunizijo. To ne bo destabiliziralo Evrope in mi smo Eh, tudi eh, zapisali, da bomo čez eno leto pregledali situacijo in če obstajajo kakšni problemi, eh, potem bodo sprejeti drugačni ukrepi. Potem pa drugo poročilo o svobodni izmenjavi z Tunizijo. Tu boste jutri sprejeli tudi eh, in glasovali o resoluciji. Eh, sporočilo je preprosto. To ni samo resolucija o trgovini in svobodni izmenjavi. To je politična resolucija. Eh, tu moramo dati podporo demokraciji, zaposlovanju in rasti. In ta resolucija predstavlja pogoj za uspehe. Tu moramo imeti političen dogovor, asimetričen dogovor, tretjič Prvič, potrebna je preglednost. Tunizici eh, se morajo eh, zauzeti eh, za ta dogovor. To mora postati njihov dogovor in zaradi tega je pač potreben tudi dialog z tunizijskim parlamentom in mi moramo pravzaprav zagotoviti, da to koristi Tuniziji in vsem Tunizicem in na ta način bomo tudi izpolnili našo zahtevo in sicer, da smo Tunizicam ob strani. Hvala. Najlepša hvala, gospa poročevalka. Najlepša hvala torej vsem skupaj. Sedaj pa bom besedo predal komisarki Cecilii Malmström, ki bo govorila v imenu Evropske komisije. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Dobro večer. Tunizija in Evropska unija sta tesni partnerici že dolgo, od leta 2012. Eh, podpiramo mlado tunizijsko demokracijo, imamo privilegirano partnerstvo ki eh, se ne osredotoča zgolj na trgovino, ampak tudi na druga področja, naprimer krepitev političnega dialoga in eh, vedno večja tehnična in finančna pomoč za Tunizijo. Kot je dejala poročevalka, je izjemno pomembno, da podpremo to državo, ker je demokracija krhka in eh, šipka. Razmere pa so izjemno težke za Tunizice in Tunizike ter njihovo vlado. 20 let po eh, podpisu pridružitvenega sporazuma eh, in v tem času se je naša bilateralna trgovina podvojila, smo sedaj na začetku novega postopka. Eh, želimo narediti korak naprej v trgovinskih odnosih. In zadnji protesti, pa tudi moje mnenje, eh, kažejo, da je politični uspeh Tunizije odvisen od njihovega ekonomskega uspeha. In ta gresta z roko v roki. Mi pa imamo zavezo, da podpremo vse to. Eh, naložbe in takšni ukrepi lahko odigrajo pomembno vlogo. Poglobljen in celovit prostotrgovinski sporazum je ena takšna oblika eh, podpore. To gre eh, z roko v roki z reformnim postopkom, ki je utekel v Tuniziji. Lani jeseni sem obiskala Tunizijo, eh, zato da smo tam lahko začeli s pogajanji. Glede na krhko ekonomsko situacijo se zavedamo dejstva, da Eh, so ta pogajanja velik izziv za Tunizijo. Kot je dejala poročevalka, predlagamo asimetričen in eh, postopen pristop k tem pogajanjem. Tunizijske oblasti so pripravljene napredovati v fazah in s tem se mi strinjamo. Dobra pogajanja se začnejo na temeljih vzajemnega eh, poslušanja. Upoštevati moramo eh, specifiko in pričakovanja drug drugega. Evropska unija je pripravljena spremljati ta pogajanja, jih izvajati s celim svežnjem eh, podpornih ukrepov. S tem bomo podprli eh, proces reform in eh, krepili bomo določene ključne sektore, naprimer kmetijstvo in storitveni sektor. Pri tem pa bomo odpirali tudi zasebni sektor. Zavedam se pomena civilne družbe v Tuniziji. Ta družba je vedno igrala in še vedno igra ključno vlogo pri procesu reform tudi v teh pogajanjih imajo mesto. Številnimi smo se srečali, ko sem sama obiskala uh, Tunizijo in pogovarjali smo se o prostotrgovinskem sporazumu. Zauzela sem se za visoko raven preglednosti in dialoga s civilno družbo, tako eh, tunizijsko kot evropsko. Civilna družba mora dobiti informacije po vsakem pogajalskem krogu. Tesno eh, in redno je treba sodelovati s civilno družbo, s tem bomo ozaveščali ljudi o situaciji, Eh, in o izvajanju. Glede uredbe oziroma eh, predlaganih ukrepov za olčno olje, pa je naš namen, da pošljemo pozitiven signal Tuniziji, da zagotovimo eh, hitre rezultate in čim prej ustvarimo delovna mesta, ki jih v Tuniziji potrebujejo. Pozdravljam delo, v Evropskem parlamentu. Zahvaljujem se Marijel Desarnes in drugim poročevalcem v Senci ter ostalim eh, v vseh odborih, ki so delali na tem. Upam, da bo ta parlament jutri podprl predlog odbora INTA. Na ta način bo lahko Tunizija požela eh, rezultate tovrstnih ukrepov. Uvoz olčnega olja iz Tunizije bo seveda moral upoštevati uh, pravila o izvoru in eh, fitosanitarna pravila. Ukrep je predlagan za obdobje dveh let, obenem pa ga bomo uh, jasno nadzirali. Naš predlog upošteva splošno stanje na uh, eh, trgovčnega olja v Evropski uniji. Pričakujemo, da bo uh, ta obseg kvote absorbiran v trg brez uh, negativnih učinkov. Hvala še enkrat za vaše delo. Upam, da bomo jutri poslali jasen skupen signal Evropske unije, da smo na strani Tunizicev in Tunizik, da smo jim pripravljeni pomagati kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno. To je pravo partnerstvo. Hvala. Tak, mm, džinkuje. Teda... Najlepša hvala, gospa komisarka. V imenu odbora Agri besedo dajam gospe. Klari Eugeniji Aguileri Garci. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisarka Malmström. Čestitam tudi kolegici Srni za njeno mnenje. Sama sem bila pripravljalka mnenja za odbor za kmetijstvo eh, in želim povdariti nekaj, kar eh, v mnenju ni dovolj izpostavljeno. Prvič, odbor Agri podpira ta politični dogovor nujnih ukrepov za Tunizijo. V našem odboru smo večinoma glasovali za. Zavrnili smo predlog, ki je hotel izničiti predlog komisije. Tako da moram povdariti, da je odbor za ta ukrep. Vendar pa mislim, da, ob tem, eh, da ob tem nismo dovolj zaščitili interesov evropskega kmetijskega sektorja. Um, številne regije so tukaj izpostavljene, ki so pretežno kmetijske, tudi moja, Andaluzija. Zato uh, predlagam, da vključimo predloge sprememb 11, 12, 13 in 14 s temi predlogi sprememb eh, ne bomo nikakor eh, okrnili podpore Tunizi, bomo pa zaščitili naš kmetijski sektor. Najlepša hvala sedaj pa predstavniki političnih skupin. Najprej v imenu skupine ELS, gospod Santiago Fisas Excela. Za minuto in pol, izvolite. Presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Tunizija je verjetno edina država um, na južnem delu sredozemlja, ki je na poti do prave demokracije, uh, je zgled za vse druge države v tej regiji in slab zgled za islamiste, ki bi naredili vse za to, da bi lahko destabilizirali Tunizijo. Zato mora Evropa pomagati Tuniziji v teh težkih trenutkih in uh, Popolnoma podpiram uvodbo enostranskih brezcarinskih tarifnih kvot kot izredni ukrep. No, seveda so pa vedno kmetje tisti, ki bodo plačali posledice tega ukrepa. Zato je treba najti ravnotežje. Sprejeti moramo takšne ukrepe, ki bodo zagotovili, da evropski proizvalci olčnega olja ne bodo producirani zaradi tega sporazuma. Uložili smo nekaj predlogov sprememb, ki želijo zaščititi evropske eh, kmete in upam, da bodo ti predlogi spremembe sprejeti. Ti izredni ukrepi nikakor ne smejo eh, pa vplivati na dogovor o prostotrgovinskem sporožumu med Evropsko unijo in eh, Tunisu in Tunizijo. Ta prostotrgovinski sporazum popolnoma podpiram in mislim, da je nadaljni korak na poti do demokracije v Tuniziji. Najlepša hvala v imenu skupine SND. Gospod Emanuel Morel. Za dve minuti. Mikrofon za govornika, prosim. Mikrofon sedaj deluje. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospa poročevalka, kolegi in kolegice, mislim, da imamo v tem zboru en sam cilj. Konkretno želimo Eh, in to na trajnosten način pomagati Tuniziji in tunizijskemu ljudstvu. To smo že slišali in to je treba ponovno izpostaviti. Za nas, evropejce, je to izjemno pomembno. Eh, Tunizija je začetnica in simbol arabske pomladi. Uspelo jim bo pri demokratični tranziciji. Na pravi poti so. Ampak, kot je dejala gospa de Sarnes, eh, se Tunizija sooča z izzivi. Eh, ekonomskimi, socialnimi, terorističnimi, eh, turizem upada, veliko je brezposobnosti in tako naprej. Naše vprašanje je, kako konkretno in trajnostno pomagamo Tunisicem. Prvi način je eh, izredna finančna pomoč in več držav je pri tem že pomagalo. Kaj lahko še naredimo? in to so spet nujni ukrepi, začasni ukrepi, je, in to je razširitev kvote za olčno olje biti moramo odkriti, kolegi in kolegice. Očno olje iz Tunizije bo uh, začasno vplivalo na evropski trg, ampak mislim, da lahko na ta način pomagamo tunizijski uh, državi in njihovemu gospodarstvu. Na to je treba izpostaviti tudi dejstvo, da gre za partnerstvo. Ne zgolj ekonomsko partnerstvo, ampak tudi politično partnerstvo. To seveda pomeni, da je asimetrično, da je napredno in eh, pri tem se eh, oziram proti gospe komisarki. Eh, sodelovati moramo z vsemi različnimi predstavniki civilne družbe. Pomagati moramo, zaskrbljeni so in Evropa je tista, ki mora pokazati v okviru tega sporazuma, da ne delamo tako kot ponavadi, da upoštevamo nujne razmere in da zato izvajamo to vrstne ukrepe. Eh, Bobo moramo reči Bob in eh, pomagati tunizicam in tunizikam, da dosežejo svoje cilje. Najlepša hvala, gospod poslanec v imenu skupine EKR nosi notis Marias. Hvala lepa. Z kmetijskim sektorjem v Grčiji eh, je tako, da bo sedaj eh, ukinjen še en mehanizem zaščite grških kmetov grški pridelovalci olčnega olja so že trpeli zaradi podnebnih sprememb in tako naprej. Istočasno pa bi naj sedaj Evropska unija uvedla brezcarinske tarifne kvote za leti 2016 in 2017. To je dodaten uh, udarec grškemu ljudstvu. In zakaj imamo sedaj ta zakonodajni predlog za brezcarinske tarifne kvote? Uh, Ehm, torej to bi veljalo tudi retrogradno za začetek leta 2016, ampak kako mu želimo sedaj tukaj eh, pomagati. Ehm, recimo na, o, na otoku Lesbosu je veliko pridelovalcev očnega olja, to je otok, ki sedaj zelo trpi zaradi begunske krize in res ne potrebuje še dodatnega odarca. Najlepša hvala v imenu skupine Aldem, Mariče Šake za minuto in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka, kolegi in kolegice. S tem, ko izražamo podporo za tesnejše sodelovanje med Evropsko unijo in Tunizijo na področju trgovine, bi rada povedala, eh, da moramo poslati sporočilo Tunizicem. Ti časi so težki, ampak obenem eh, razumemo vaš boj. Eh, boj proti islamizmu, avtoritarizmu, boj za boljši jutri. Tunizija je in mora biti dober zgled mirne tranzicije. Evropska unija mora biti prvi bistveni partner eh, Tunizije. Vedeti moramo zakaj. Mohamed Bouazizi je pred eh, petimi leti sam sebe zažgal. Postal je simbol za vse tiste, ki so imeli dobro izobrazbo, ampak je, jim je korupcija preprečila uh, karkoli narediti v življenju. To je še posebej veljalo za mlade dober trgovinski sporazum, ki ga bodo podprli v večini vsi, bo zagotovil stabilnost in svobodo tunizicem, ki bodo na ta način lahko oblikovali lastno prihodnost. Kolege in kolegice, eh, pozivam, da ne preprečijo minimalne kvote za uvoz eh, olčnega olja brez eh, dajatov. Učinek na evropskem trgu ne bo velik, bo pa to zelo velika podpora tunizicem in njihovi državi. Hvala. Najlepša hvala v imenu skupine GUE NGL, gospod Patrik Ljarik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot je dejala gospa Desernes, je na nas, da stojimo na pravi strani, na strani eh, tunizijskega ljudstva, ki je bilo soočeno številnimi krizami zaradi uh, terorističnih napadov, ki so seveda negativno vplivali na gospodarstvo in na zaposlovanje učinkoviti uh, gospodarski dogovori in uh, tarifni preferencijali lahko pomagajo temu občutljivemu sektorju, uh, to lahko vpliva tudi na sredozemlje. Imamo naprimer zelenjavo in sadje, potrebujemo uh, ustrezne ukrepe, da se izognemo uh, večjim težavam. Zaščititi je treba tudi proizvajalce olčnega olja. Prostotrgovinski sporazumi uničujejo uh, takšne dejavnosti, zahteve mednarodnega denarnega sklada eh, prav tako, zato potrebujemo partnerske odločitve. Posvetovati se je treba s tunizijsko družbo in pripraviti ustrezne ocene učinka, preden se spustimo v pogajanje. Hvala. Eh, Najlepša hvala, gospod poslanec. V imenu skupine zelenih, gospod Hordi Sebastija, za minuto in pol. Muchas gracias. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovana komisarka. Ponovno razpravljamo o Tuniziji in tokrat o zelo konkretnih ukrepih. Zdi se, da bo končno dobilo obliko oziroma da bomo izjavo, da je Tunizija edina demokratična država na severu Afrike, bomo sedaj končno podprli, podprli z ukrepi. Gre za nujne ukrepe, za uh, večje kvote za uvoz olčnega olja. Mi smo um, popolnoma za ta ukrep. In to povem kot državljan države, ki je izredno pomemben proizvajalec eh, olčnega olja. Eh, Tuniziji moramo pomagati pri soočanju z gospodarskimi problemi, z problemi beguncev, ki prihajajo v Tunizijo, iz Libije eh, in tako naprej. Potem pogajamo se tudi o prostotrgovinski sporazum, o prostotrgovinskem sporazumu, ampak ehm, tukaj je treba upoštevati infrastrukturne pomankljivosti, ki obstajajo v Tuniziji. Državljani Tunizije lahko pridejo v Evropsko unijo samo eh, z vizumom, mi pa lahko prosto odpotujemo v Tuniziji. Se pravi, tukaj ni nekega ravnotežja pri teh prostotrgovinskih sporazumih. Um, Nima smisla, da skušamo Tuniziji usiliti naše neoliberalistične dogme. Ta država trenutno ni na to pripravljena. Politična in eh, gospodarska podpora um, ni nujno del takšnih neuravnoteženih prostotrgovinskih sporazumov. Najlepša hvala v imenu skupine FDD. Gospa Roza Mato, za minuto in pol. Grazie, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice, ne smete narediti te grozne napake. Ne pomagamo tunizicem eh, s tem eh, sistemom eh, uvoza olčnega olja brez dajatev. S tem zgolj škodimo kmetijstvu na jugu Evrope. Ne smemo si zatiskati oči in ušes pred proizvajalci v tej regiji. Upoštevati moramo dejstvo, da obstaja tudi tveganje ponarejanja uh, eh, olčnega olja, česar smo bili priča tudi v Italiji. To lahko škodi našim potrošnikom. Komisija zahteva odločitev uh, brez, da bi pri tem pripravila oceno učinka za zaposlovanje in okolje. Ko bo to olčno olje prišlo iz Tunizije v Italijo, eh, bo verjetno nekdo nanj prilepil lažno nalepko in naenkrat bo to postalo italijansko olčno olje lahko pri, bo prišlo do zasega eh, na stotine tisoč, eh, tisočev litrov tunizijskega olčnega olja, označenega kot italijansko olčno olje. Veliko podjetij bo veliko pridobilo s tem, eh, ampak to ni prava pot naprej. Na udaru je kmetijstvo južnih držav članic Evropske unije. Celotna Evropska unija bi morala pomagati eh, Tuniziji pri boju proti islamskemu fundamentalizmu in revščini. To je res, ampak potrebujemo ustrezno eh, evropsko sredozemsko kmetijsko strategijo, ki bo okrepila vrednost našega kmetijstva. Ta eh, oblika pomoči je zgolj navidezna. ELS in socialisti, vi ste za to, da uvozimo olčno olje iz Tunizije in s tem boste zgolj začeli vojno med različnimi ljudmi. Hvala. A prejmete mod, eh, spremete modri karton gospoda Kasparja? Izvolite, gospod Kaspari. Mikrofon za govornika, prosim. Uh, Gospa kolegica, ravno ste omenili možne negativne posledice za italijansko industrijo olčnega olja. Ali se strinjate z menoj, da je sektor eh, olčnega olja dve eh, toni, sedaj govorimo o 35 tisočih tonah ehm, dodatnih, eh, dodatnega uvoza olčnega olja iz Tunizije. In samo Italija je nedavno uvozila več kot 100 tisoč ton oljčnega olja iz tretjih držav. Tako da, če želite pomagati svojim kmetovalcem, potem poskrbite za to, da bo Italija uvažala manj oljčnega olja. Eh, Izvolite odgovor. No, govorila sem popolnoma drugi eh, stvari. Govorila sem o evropski, sredozemski kmetijski politiki. Vključiti moramo v to seveda tudi države Severne Afrike. Eh, pokriti moramo vse proizvajalce. Ne smemo pozabiti, da imamo tudi v Evropi kmetijstvo in eh, nimamo v vseh državah istih, istih oblik eh, kmetijstva. Zato bi lahko prišlo do te vojne. Ne gre zgolj za teh 35 eh, tisoč ton, gre tudi za 600 tisoč dodatnih ton brez dajatev zaradi takšne politike. Vsi bi morali pomagati Tuniziji, ne pa zgolj kmetje v južni Evropi. Seveda moramo pomagati Tuniziji. Eh, to je namreč pomembna zibelka demokracije, ampak ne na ta način. INF. Najlepša hvala v imenu skupine, skupine ENS, gospod Filip Loazo. No. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Imam komentar v zvezi s tem predlogom. Še enkrat, Evropski parlament posega v demokratični proces, eh, vodi neko politiko, ki jo vodi vse prepogosto. Nekatere evropske države poskušajo posegati v postopek demokratizacije na Bližnjem vzhodu ali pa v Severni Afriki, ampak kaj lahko dosežemo z uvozom močnega olja v Tuniziji? Rad bi spomnil na posledice te pobude za proizvajalce v Evropi. Ta sektor je že v krizi in ne potrebuje Evropske unije, ki še poslabša uh, še slabša to situacijo zaradi političnih razlogov. Sektor je že v težavah, zato nima, zato nima smisla, da uh, zadeve še poslabšamo. Majhni proizvajalci uh, bodo spet v velikih težavah, ker bomo sprejeli ukrepe uh, za uvoz brez uh, dajatev. Edino logično je, da pozabimo na ta predlog, zato ker ne smemo škodovati evropskemu kmetijskemu sektorju. Hvala. Najlepša hvala, gospod poslanec. Naslednji je gospod Čiku. Za minuto in pol. E- Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi res eh, jasno povedal, da sem osebno podpornik kohezijske politike, ki podpira demokratizacijo v Tuniziji in eh, razvoj Tunizije. Sem pa proti sprejemu tovrstnih ukrepov. Tovrstnih ukrepov na področju trgovine z olčnim oljem. Nisem proti olčnemu olju samemu, ampak Začeli bomo pri oljčnem olju, nato bomo nadaljevali s paradižniki, nato bomo nadaljevali z vinom in tako naprej in tako dalje. Zakaj ne izberemo naprimer mleka ali pa mesa? Zakaj naprimer ne začnemo z razvojem uh, naših ozemelj uh, na jugu Evrope, naprimer Apulja, uh, Eh, Sicilija, Sardinija in tako naprej. Te regije so v težavah. Ne gre zgolj za kvantiteto. Eh, upoštevati moramo škodo, ki jo bodo utrpeli majhni proizvajalci v tem delu Evrope. Obenem bo na udaru kredibilnost Evropske unije. Evropska unija bo še bolj prizadeta, ker ne bo sposobna v svet poslati jasno sporočilo doslednosti, koh, eh, koherentnega sporočila. Zato sem uložil predlog spremembe, ki zavrača ta predlog. Uh uh, deputi Viktor. Hvala. Viktor Boštinaro, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, gospa poročevalka. Najprej bi se rad zahvalil gospe poročevalki za odlično pripravljeno eh, poročilo, popolnoma ga podpiram. Demokracija je resursa de inspiracije, speranca in respekt pentru noi toti. No, Tunizija je vir upanja za vse nas. Ampak Tunizija je danes pred velikimi izzivi, eh, gospodarsko-političnimi, družbeno-političnimi, gospodarsko-političnimi. Zato moramo nujno podpreti to državo. Tukaj je potrebno več kot besede. Ponuditi moramo podporo in solidarnost. Eh, te obljube še nismo izpolnili uh, nujni uh, trgovinski ukrepi spadajo v ta nujni podporni svežen Tunizije. Zato predlagam, da podpremo besedilo, kakršno eh, je predlagala, kakršno ga je predlagala poročevalka. Ne smemo dovoliti, da bi Tuniziji škodili zaradi kakšnih pristranskih interesov. Olčno olje je izredno pomemben izvozni proizvod za Tunizijo, zato so ti ukrepi tako pomembni. Eh, jaz sem kot eh, si poslanec, eh, jaz sem kot Selimovič. Eno... Gospod Selimovič, za eno minuto. Hvala lepa. Teroristični napad v Tuniziji je še bolj prizadel že tako šipko tunizijsko gospodarstvo. Zato pozdravljam nujne ukrepe eh, glede uvoza olčnega olja. Nekateri poslanci se pritožujejo nad eh, katastrofičnimi posledicami, ki jih bo imel ta ukrep. Ampak številke govorijo drugače. Evropejci bodo porabili toliko olčnega olja kot eh, vsako leto. Naša proizvodnja pa se je znižala za skoraj 50 odstotkov. Tako In uh, uvoz dodatnega olčnega olja v, iz Tunizije bi predstavljalo približno 1,7 odstotka. Uh, tako da kako bo to negativno vplivalo na evropski trg, ki mu tako ali tako manjka 48 odstotkov. Um, Tunizija, uh, tu, v Tuniziji je olčno olje najpomembnejši izvozni proizvod, predstavlja jim upanje, predstavlja jim rast. Uh, Za nas to ni nič posebnega, za Tunizijo pa je to velika pomoč, tako upam, da bomo jutri pri glasovanju um, izkazali Tuniziji podporo. Hvala lepa, gospa Forenca je naslednja. Grazie, presidente. Eh, personalmente sono d'accordo. Hvala lepa. Osebno se strinjam z cilji, ki jih je navedla komisija. Treba je pomagati tunizijskemu gospodarstvu in tunizijski družbi. Gospodarstvo zelo trpi zaradi nedavnih terorističnih napadov. Prav tako podpiram eh, politično solidarnost, torej solidarnost do te države. Eh, ampak vseeno se ne morem strinjati s tem instrumentom, torej gre za prostotrbinski sporazum in brez carinske tarifne kvote. Brez carinske tarifne kvote niso namenjeni temu, da bi spodbujale gospodarstvo. To, kar bi res pomagalo tunizicam, bi bilo to, da bi jim eh, črtali njihov dolg. Tukaj govorimo o tem, da bomo pomagali tunizijskim proizvajalcem, ampak dejansko bomo pomagali samo velikim evropskim izvoznim podjetjem, ki bodo imeli od tega uh, Eh, korist. Naj vas spomnim na to, da so proizvajalci olšnega olja na jugu Evrope, naprimer v moji regiji Apulji, eh, zelo prizadeti zaradi naših ukrepov na področju fitofarmacijskih sredstev in tako naprej. Eh, jaz bom glasovala proti temu, zato ker želim braniti tako italijanske kot tudi tunizijske proizvajalce. Uh, jetzt, uh, Daniel Kaspare, eine Minute bitte sagen gospod daniel caspari za eno minuto gospod predsedujoči kolegi in kolegice tuniziji želimo pomagati ampak eh, zato pričakujemo tudi nekaj v zameno tuniziji bomo pomagali z brezcarinskimi tarifnimi kvotami začasnimi eh, pomagati pa jim želimo tudi s tem da jim bomo izboljšali dostop do trga z obsežnim prostotrgovinskim sporozumom. Ampak istočasno želimo, da Tunizija resno jemlje svoje zaveze. Ehm, trenutno je veliko Tunizicev na poti v Evropo eh, in eh, zato se je treba boriti proti tem vzrokom. Istočasno pa Tunizija ne želi ponovno sprejeti ljudi, ki nimajo um, priznanega azila v Evropi. Uh, v moji državi v Nemčiji je veliko tunizicev, ki nimajo statusa uh, azilantov, pa jih Tunizija vseeno noče sprejeti nazaj. Hvala lepa. Gospa Marija Areno za eno minuto. Merci, monsieur. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, hvala vam, gospa komisarka in hvala tudi vam, gospa poročevalka. Res je, da je ta prostotrgovinski sporazum eh, predmet pogajen v eh, posebnih okoliščinah. Od leta 2011 eh, pomagamo Tuniziji in vesela sem dogovora o olčnem olju. Malce sem šokirana nad nekaterimi argumenti nekaterih kolegov, manj kot 2 odstotka olčnega olja eh, je tukaj v igri. Ne vem, kako bi to lahko tako negativno vplivalo na evropski trg. Eh, pogosto, ko govorimo o prostotrgovinskih eh, sporazumih v drugih primerjih in ko bi ti imeli precej večji negativni učinek, pa so ti isti poslanci za to vrstne sporazume. In to se mi zdi čudno. Paziti moramo da bomo ustvarili delovna mesta, ki so kakovostna in eh, ki bodo tam ostala dlje časa. Pomembna je tudi eh, konkurenčnost med državami in eh, pomembno je sodelovati tudi s civilno družbo, ki nam lahko da veliko informacij. Hvala za, hvala za vaše delo. Hvala lepa, gospa poslanka. Sedaj pa gospod Polize za eno minuto. Se, presidente, io credo che non ci possa essere nessuno. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prav gotovo želimo tukaj vsi biti solidarni s Tunizijo po hudih terorističnih napadih lansko leto, ampak Tunizija je že, eh, oziroma Evropska unija je že pomagala Tuniziji z recimo temi 50 milijoni evrov, ki jih je odobrila eh, komisija. Tako da mislim, da to ni pravi način za pomoč tunizijski demokraciji. Z temi brezcarinskimi tarifnimi kvotami, torej 35 eh, tisoč ton, eh, poleg 56 tisoč ton, ki že veljajo, s tem bomo samo uničili kmetijstvo na jugu Evrope, predvsem v Italiji. Eh, Ksilofastidioza je bolezen, ki je prizadela rastline v Puli. Leta 2015 eh, smo zaradi tega imeli 47 odstotni upad v italijanski proizvodnji. Ne smemo še naprej uničevati eh, kmetijstva v južnih državah Evrope. Hvala lepa, gospod Panceri. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospede Sarne za upravljeno delo. Veliko je že bilo povedanega o razmerah v Tuniziji, ampak mislim, da bi Evropska unija morala eh, zagotoviti Tuniziji gospodarsko in finančno pomoč, zato da bo tam lahko dokončana demokratična tranzicija. Nadaljevati moramo tudi s pogajanji o prostotrgovinskem sporazumu. Vsi ti ukrepi bodo imeli pomembne posledice za vsakodnevno življenje tunizicev. Zato morajo pogajanja biti odprta, pregledna, vključiti moramo tudi civilno družbo v Tuniziji. Zato bi se moral Evropski parlament vedno zauzemati. Eh, in na isti način moramo gledati nakupovanje olčnega olja. Svet in komisija sta razpravljala o tem. Tukaj gre preprosto za zdrav razum. Tudi ko bomo sprejemali predloge spremembe, ki so bili, predloge sprememb, ki so bili uloženi. Eh, mislim, da bomo lahko s tem prostorkvinskim sporazumom ustvarili dober okvir za trgovanje. Hvala lepa, gospod Rua, še naslednji. Hvala lepa. Evropska unija mora, poma, mora izkazati solidarnost državam, ki so v težavah, zlasti tistim, ki so jih prizadeli teroristični napadi. Ampak v tem primeru nas skrbi, eh, kako je bila izražena ta solidarnost. Ne samo zato, ker lahko škodi sektorju, ki je tako ali tako že v težavah, ampak zato, ker bi lahko uporabili drugačna orodja, ki že obstajajo v um, um, ki že obstajajo na področju humanitarne pomoči, zunanje politike. Vsi vemo, kako pomemben je sektor olčnega olja za gospodarstva na jugu Evrope, uh, pomembno je tudi za Portugalsko in zato načelo solidarnosti ne sme veljati samo za tretje države. Solidarnost bi morali kazati tudi znotraj Evropske unije. Nujno je treba uh, zaščititi te. Eh, sektorje, ki so ključnega pomena za Evropsko unijo. Eh, in eh, svoje stališče, svoje stališče bom izrazil tudi pri jutrišnjem glasovanju. Hvala lepa, gospod Parnjo. Mikrofon za govornika, prosim. Gospa predsedujoča, poznamo te velike izzive v naši soseski. Med drugim gre tudi za Tunizijo. In prva stvar, ki jo lahko naredimo, je, da povečamo uvoz proizvodov iz te države, še posebej na področju olčnega olja. Na to pa moramo hitro skleniti partnerstvo o trgovini med Evropsko unijo in Tunisijo. Iti moramo onkraj tega. Vprašanje varnosti zahteva sodelovanje z državami Magreba. Sodelovanje, ki danes ne obstaje in v to področje moramo uh, unesti veliko naše diplomatske, diplomatske sile. Podpreti moramo diplomacijo, eh, podpreti moramo demokracijo v tej državi. Na ta način se bomo borili proti terorizmu. Eh, s tem bomo pomagali tudi sami eh, sebi in to je tisto pravo sporočilo, ki ga moramo poslati. Hvala lepa, gospod Lavija. Grazie, signor Presidente. Io voterò contro la proposta. Hvala. Sam bom glasoval proti temu predlogu kajti cili predloga so pravi, inštrumenti za dosego ciljev pa so popolnoma zgrešeni. Brez carinske tarifne kvote ne bodo pomagale proizvajalcem in kmetom v Tuniziji. To bo prineslo koristi samo nekaterim podjetjem, ki uvažajo olčno olje um, in bodo iz tega pač imeli določene gospodarske interese. To je napačna pot, ne samo, da kaznujemo uh, kmetijski sektor, uh, ki je prisoten predvsem na jugu Evrope, ampak sprejemamo nekakšne ukrepe, ki dejansko Tuniziji ne bodo pomagali. Uh, Skratka, tole olčno olje tukaj je precej trpko. Gospod De Castro je naslednji. Spoštovani kolegi, naša moralna dožnost je, da Tuniziji pomagamo v, te, v teh težkih trenutkih temu se ne želimo izogniti, ampak mislim, da bi obstajali boljši načini, bolj praktični načini, kako pomagati tunizijskemu kmetijskemu sektorju. Lahko bi izboljšali tunizijsko olčno olje, ki je že zelo dobro, ki ga že tako uh, množično uvažamo v Evropsko unijo. Tudi nekateri tunizici so postavili pod vprašaj koristnost teh ukrepov. To bo pomagalo samo evropskim trgovcem, proizvajalcem v Tuniziji, pa ne. Uh, Skratka, želimo biti solidarni s Tunizijo, ampak ne želimo še bolj prizadeti občutljivega sektorja olčnega olja v Evropi. Mi smo pripravili alternativni predlog in uh, prosim, da vsi kolegi podprejo predloge sprememb, ki jih je uložil odbor za kmetijstvo. Gospa Petir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 Tuniziji pomagati pri ohranjanju te krhke demokracije. Eh, omogočiti moramo dostop njihovih proizvodov na evropski trg, ampak to ne smemo narediti z ukrepi, ki bodo škodili eh, evropskemu kmetijskemu sektorju. Olčno olje je eh, za Tunizijo eden izmed najpomembnejših izvoznih proizvodov, zato Tunizija potrebuje to podporo ampak s tem uvozom bo Evropska unija težje regulirala svoj lastni trg olčnega olja, kajti dokazano je, da je prišlo do poslabšanja kakovosti, eh, če bo v Evropsko unijo uvoženo takšno olje. Skratka, želimo Tuniziji pomagati, ampak eh, takšni ukrepi morajo biti začasni in omejeni. Hvala lepa, gospod Pereira. Hvala lepa. Začel bom z najpomembnejšo točko. Evropska unija mora biti zvesta svoji obljubi, okrepiti mora trgovinske odnose s Tunizijo. In sedaj ima moralno dožnost, če bolj moramo podpreti Tunizijo eh, zaradi terorističnih napadov, ki so se tam zgodili in ki so močno prizadeli tunizijsko gospodarstvo. Nima smisla, da podpremo samo sektor olčnega olja v Tuniziji. No, treba je pa upoštevati tudi, da je sektor olčnega olja zelo pomemben za številne južnoevropske države. Tako da moramo pri teh ukrepih zagotoviti, da bodo ti ukrepi res uh, omejeni, uh, izredni in uh, ob vsem skupaj moramo zagotoviti tudi mehanizem vrednotenja, tako da bomo lahko te ukrepe ukinili, če bodo povzročili um, motnje na evropskem uh, trgu. Hvala lepa. Zdaj pa postopek HDI, gospod Serano Santos. Um tunizija doživlja izredno težavno obdobje in zasluži si evropsko solidarnost. Te dodatne kvote za izvoz v unijo so del tega pristopa, v katerem kažemo solidarnost. Olčno olje je za Tunizijo izjemno pomembno, to pa velja tudi za Evropsko unijo. Tako kot v vseh eh, bilateralnih odnosih Evropske unije moramo skrbno zagotoviti stabilnost na našem notranjem trgu, prav tako pa moramo zagotoviti tudi, da bodo ovoženi izdelki dosegali naše kakovostne standarde. Treba je zagotoviti tudi mehanizme opozarjanja, če bi prišlo do eh, kršenja pravil na, eh, na kmetijskem trgu. Ukrepe je treba izvesti tako, da ne bodo pomenili kakšnega precedenta in da ne bodo vplivali na um, pogajanja glede prostotrgovinskega sporozima med Evropsko unijo in pa Tunizijo. Hvala lepa, gospod Frida. Grazie, Hvala lepa. Mi smo solidarni s Tunizici. Italija je že pokazala veliko mero solidarnosti. Komisarka, kot veste, se zauzemamo za to, da bi tudi celotna Evropa pokazala solidarnost. Zato bi želeli, da bi se vse države članice pridružile tem ukrepom in da bi lahko udejanili našo solidarnost. Seveda pa ne smemo dopustiti, da bi to na nek način kaznovalo jug Evrope, zlasti Italijo, mislim pri tem. Ne smemo dopustiti, da bo to negativno vplivalo na kmetijstvo. Treba je izvesti študijo učinkov oziroma vpliva. Nihče še ni slišal o tem, da bi ne vladne organizacije v Tuniziji govorile o tem, da je ta ukrep oziroma da so ti ukrepi eh, neprimerni. Menim, da bi morala komisija spremeniti eh, ta svoj predlog, zato da bo res ustrezen. Hvala lepa, gospod Jakovček. Želim odmah na početku reči, da ću glasiti za. Rad bi povedal, da bom glasoval za. Bi, bom imel sicer dva pridržka, pa vendarle z glasovanjem za bi rad poskrbel za to, da bomo mm, na koncu tudi vedeli, kaj se dogaja na evropskem trgu. O tem moramo biti obveščeni. Namreč e, uvoz v Evropsko unijo ne bi smel biti tak, da bi samo koristil nekaterim posrednikom. Zagotoviti moramo, da bo pozitivno vplival na tunizijske proizvajalce olčnega olja. Ukrepe, o katerih govorimo, so politična gesta. Pokazati moramo, da Evropski parlament svojimi odločitvami eh, podpira Tunizijo. Treba pa je poskrbeti, da ne bo imel ta eh, dogovor eh, vpliva in pa pozitivnih učinkov samo na posrednike. Hvala lepa, gospod Kaputo. Hvala lepa, predsedujoča. Evropska unija bi morala pomagati in eh, podpirati tunizijske demokratične eh, procese in pa gospodarstvo Tunizije. Vendar pa to ne sme škoditi našim proizvajalcem. Eh, predlog, kot ga imamo zdaj pred sabo, bi lahko negativno vplival na evropski sektor olčnega olja. Jutri je nujno, da, evropska, da evropski poslanci podpremo korektivne ukrepe oziroma tisto, kar naj bi spremenili in sicer tako, da bodo ukrepi omejeni na največ dve leti, da mora biti olčno olje popolnoma proizvedeno v Tuniziji, tako da bomo zagotovili tudi zaščito za naše um, proizvajalce. Prav tako je pomemben četrti amandma, ki govori tudi o mesečnih omejitvah, prav tako pa ščiti cene na našem trgu. Preprečiti moramo negativn učinek predloga, če bodo predlogi sprememb sprejeti, potem bom sam eh, glasoval za. Hvala lepa, zaključujemo postopek Catch the Eye, zdaj pa dajem zopet besedo eh, komisarki Ceciliji Malmstrom. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani poslanci in poslanke. To je bila dobra razprava. Slišali smo, da želimo res vsi pomagati Tuniziji. Demokracija tam je še izjemno ranljiva. Tunizici so pogumni, kažejo svoj eh, pogum, eh, zoprstavljajo se terorizmu, kar naprej se bojujejo proti temu. In mi kot eh, sosedstvo moramo Tuniziji pri tem pomagati. Zato ima ta postopek oziroma nove uh, nov pristop, nove uh, kvote, imajo možnost, da pomagajo Tuniziji pri svojem demokratičnem procesu. Mi želimo Tuniziji pomagati, zagotoviti želimo, da bo sporazum res asimetričen, uh, želimo tudi zagotoviti postopno uvajanje uh, novega pristopa. Pri tem bomo seveda skrbno prisluhnili tudi tunizijski strani. O tem se veliko pogovarjamo s tunizijsko vlado. Postopek mora biti pregleden, vključujoč in čim bolj odprt. Sodelovati moramo pri tem s Tunizijo, kajti Tunizija ima v nasprotju z drugimi eh, državami v regiji zelo močno civilno družbo. Ta postopek, ta sporazum bo zagotovo imel velik vpliv za prihodnost poleg dolgoročnega pristopa pa moramo pokazati tudi, da smo pripravljeni Tuniziji pomagati kratkoročno in to lahko naredimo na področju oljčnega olja. Kako lahko uh, to zagotovimo? To lahko zagotovimo s pristopom, ki je za nas res zelo skromen, za nje pa pomeni izjemno veliko. Samo dva odstotka trga pokrivamo z tem, eh, kar uh, Tuniziji prinašamo s tem dogovorom glede olčnega olja. Mnogi od vas ste izrazili eh, zaskrbljenosti, povedali ste, da vas skrbi nov sistem, pa vendarle novi ukrepi so omejeni na dve leti. So pa to konkretni načini za podporo Tuniziji. To je način, kako bomo lahko konkretno pokazali, da naša solidarnost ni samo črka na papirju, temveč da pri tem mislimo resno. In upam, da boste podprli tako poročevalko, kot tudi naš predlog jutri pri glasovanju. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalka gospode Sarn. Euh- Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala tudi vam, gospa komisarka. Rada bi se zahvalila vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Seveda, mislim, da imamo vsi v tem zboru, kljub temu, da imamo malce drugačna stališča, isti cilj. Želimo zagotoviti, da Tunizija uspe, da uspe njihova družba. Par besed o partnerstvu, mislim, da je sporočilo parlamenta eh, jasno. Nočemo zgolj nekega prostotrgovinskega sporozuma, nočemo trgovinskega sporozuma kot takšnega, želimo eh, si nekega političnega procesa Eh, s Tunizijo. Zato mora komisija pokazati vso svojo ustvarjalnost, eh, sodelovati mora s civilno družbo in vem, da o tem razmišljate, vem, da se pripravljate na takšen postopek. Pomembno je, eh, da Tunizici čutijo, da je to tudi njihov proces, da to ni nekaj, kar je padlo z neba. Pri tem morajo sodelovati in zagotoviti lastništvo tega procesa. Druga stvar, seveda moramo pomagati Tuniziji kratkoročno. Zato potrebujemo te nojne ukrepe. In res je, prav imate, Tunizici so tisti, ki prosijo za to. Ni se komisija nekega ne zbudila in eh, rekla, to bomo naredili. Ne, to je prošnja Tunizije in pomembno je, da kolegi in kolegice to uh, razumejo. Marsikaj smo slišali v zvezi s tem, ampak določene izjave so bile eh, neravno najbolj egzaktne. Ne gre za povečanje globalnega obsega uh, uvoza oljčnega olja iz Tunizije. Ne, ta uh, uh, cel obseg uh, bo ostal enak. Jutri bomo glasovali o ukrepih, o katerih smo glasovali v uh, odboru in čez eno leto uh, bomo pripravili analizo. Če bomo zaznali težave, in mislim, da se to ne bo zgodilo, bo na to komisija predlagala uh, spremembe da bi razrešila te težave. Tako da bi rada pozvala kolege in kolegice, da pokažejo dobršno mero solidarnosti do eh, Tunizije. Tunizici čakajo na jasen politični signal. Jutri tekom glasovanja prosim vas, da glasujete za. Hvala. Da. Hvala lepa. Skupna razprava je s tem zaključena. Prejeli smo predlog resolucije za zaključek eh, te razprave. In...